guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Ihnen zunächst äh, eine Mitteilung zu machen. Kollegin Iberes Porocilo, Kollege Auke Zeistra, se je pridružil 11. septembra um, politični skupini INF. E uh, e, na osnovi 7. člena je predsednik 9. septembra 2015 e, sprejel sklep, da bo Gerolfa Anelmansa vzel kot